Uh, hello, colleagues, would you... Drage kolegice in kolegi, prosim, če sedete na svoja mesta. Začenjamo s popodanskim delom zasedanja. Najprej nas čaka izmenjava mnen. S koordinatorjem parlamenta za Brexit, z gospodom Gijem Verhofstadtom, Imeli bomo tudi izmenjavo mnen s članom usmerjevalne skupine za proces izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije z Elmarjem Brokom. Večkrat smo izrazili interes kot odbor za to temo. Nedavno smo imeli tudi javno predstavitev na temo, kako bo Brexit vplival na področje okolja javnega zdravja in varne hrane. Med to javno predstavitvijo smo slišali, da bi umik Združenega kraljestva iz Evropske unije lahko še kako vplival na področja, ki so v domeni našega odbora. Kar nekaj vprašanj in pomislekov je bilo izraženih med, te, med to javno predstavitvijo. Rekli smo, da bomo te pomisleke in pripombe posredovali našemu pogajalcu. Gospodu Barnjeju smo poslali te pripombe, zato smo danes tudi povabili gospoda Frhofštata, gospoda Broka in gospoda Gualtjerja, da se odeležijo te seje. Brez nadaljnega najprej besedo predajam gospodu Frhofštatu, da nakratko predstavi napredek, ki je bil dosežen do zdaj v pogajanjih. Predstavil pa bo seveda tudi naslednje korake. Izvolite, gospod Frhofštat. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se rad zahvalil odboru Envi za povabilo. Hvala, da ste povabili mene in Elmarja na vašo sejo. Hvala lepa tudi predsednici Alini Valean, torej vam za vse pripombe, ki ste jih poslali v usmerjevalno skupino za Brexit. To je bilo zelo koristno tudi za nas, ko smo sprejemali tri resolucije. Do sedaj smo namreč sprejeli tri ključne resolucije v parlamentu. Če smem, gospa Valean, bi to uvodno predstavitev razdelil na dva dela. Najprej bom govoril o splošnem pristopu do Brexita znotraj usmerjevalne skupine, potem bom predstavil še načrtovano delo za prihodnja meseca. V drugem delu predstavitve pa se bom lotil konkretnih vprašanj, ki so v pristojnosti odbora Envi. Če smem, bi zastavil tudi pet ključnih vprašanj, na katera bi morali po mojem mnenju odgovoriti v naslednji fazi pogajanj Gre za vprašanja, ki so v pristojnosti odbora Envi. Takšen bi bil moj pristop danes. Kar zadeva splošni pristop. Kot veste, smo sprejeli resolucijo 13. decembra. Svet je sprejel tudi skupno poročilo med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Prišli so do zaključka, da je bil dosežen zadosten napredek na treh področjih, pravice državljanov, finančna poravnava in vprašanje Irske. To so tri ključne zadeve. Svet in parlament sta skupaj prišla do zaključka, da je bil dosežen zadosten napredek. To ne pomeni, da so bili razrešeni vsi problemi zadosten napredek pomeni zgolj, da je bil dosežen določen napredek, ki je zadosten. Ostale točke na mizi še vedno čakajo na odgovor. To velja tudi pri tem dosjeju. Pri pravicah državljanov je še vedno ogromno pomislekov. Libe Juri in MP so odbori, ki bodo organizirali tudi javno predstavitev s tem v zvezi. Predvsem me zanima, kakšen postopek bodo obrali britanski organi pri pravicah državljanov. To se bo vključilo tudi v sporazum o izstopu. Pomembno je, da bo ta postopek prijazen do državljanov. Veste, da ko javni organi rečejo, da bo postopek enostaven, to običajno ne drži. Običajno se zgodi ravno nasprotno. Parlament je prvi, ko gre za ščitenje pravice državljanov, zato moramo dobro upraviti to delo. S tem smo se ukvarjali v preteklosti, kaj nas čaka v prihodnje. Tri zadeve, tri ključne izzive moramo razrešiti, tri delovne procese bomo organizirali v parlamentu. Kot prvo, na poročilo o napredku moramo formalno vključiti v sporazum o izstopu pravice državljanov, finančna poravnava in irsko vprašanje. Pa ne zgolj te tri točke. To so tri ključne točke, obstaja pa še kar nekaj dodatnih vprašanj, ki jih moramo rešiti. Drugi delovni proces, s katerim se bomo ukvarjali, je vezan na sporazum, ki ga moramo doseči pred marcem in sicer glede prehodnega obdobja. Potrebujemo prehodno obdobje. Kako bo to delovalo, kaj bo to zajemalo, kakšen bo sistem v veljavi, o tem se moramo dogovoriti pred marcem. Vse strani se morajo strinjati s pristopom, ki ga bo svet zauzel do tega vprašanja. In še tretji delovni proces, tretji element, ki ga moramo razrešiti. Začetek pogajanj od marca naprej. Ne od zdaj, temveč od marca naprej. Govorili pa bomo o prihodnih odnosih. O tem se bomo pogajali. Na koncu moramo sprejeti politično izjavo, ki bo ločen dokument ali pa priloga. Kot parlament se nam zdi, da je najbolje, da se to vključi v prilogo k sporazumu o izstopu. Sporazum o izstopu bo sestavljen iz dveh delov. Sam sporazum s tremi ključnimi vprašanji, pravice državljanov Irska in finančna poravnava, ter iz tega sporazuma o prehodnem obdobju ta sporazum o prehodnem obdobju bo del sporazuma o izstopu, ki temelji na členu 50. K temu sporazumu o izstopu bomo dodali še prilogo, kjer bomo verjetno zapisali tudi politično izjavo o prihodnih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Od marca letos se bo to začelo dogajati v političnih terminih, to pomeni jutri praktično. Po devetih mesecih se lahko rodi otrok, ampak ne vem, če bomo imeli dovolj časa v tem obdobju, da zaključimo vse v devetih, desetih mesecih. Kako se bomo organizirali v Evropskem parlamentu glede te zadeve, glede prvega delovnega procesa, sporazum o izstopu? Prevedli bomo ta dogovor o tem postopku v sam sporazum o izstopu. Pravice državljanov so za nas zelo pomembne, ključnega pomena so. Lahko državljanom, našim državljanom, ki živijo v Združenem kraljestvu in državljanom Združenega kraljestva, ki živijo tu, da bodo ostali v veljavi iste pravice. Ampak pomemben je proces kot tak če bo postopek tako težaven, da bo povzročil birokratske nočne more za državljane, potem s tem nismo dosegli nič. Za parlament je torej zelo pomembno to, da imamo uveljavi postopek, ki bo avtomatičen, spontan, brez upravnih bremen za evropske državljane. To je ključnega pomena. Drugi delovni proces se bo ukvarjal z prehodnim obdobjem. Svet za splošne zadeve bo 29. januarja sprejel smernice za pogajanja o prehodnem obdobju. Člani usmerjevalne skupine so dali pozitivno mnenje, pa tudi nekaj na svetov, spol, svetu za splošne zadeve glede teh smernic. Zakaj gre pri smernicah? Prehodno obdobje je lahko zgolj obdobje, ko se bo še naprej izvajal akij komunitar, torej nobenih izjem, nobenega izbiranja zgolj tistega, kar nam je najbolj všeč. Ne vem, v prehodnem obdobju ne bodo mogli reči, ja, carinska unija nam ni všeč, všeč pa nam je notranji trg oziroma na notranjem trgu nam je všeč prost pretok blaga in kapitala ter storitev, ne pa prost pretok ljudi. Skratka, v prehodnem obdobju ostaja status quo, šlo bo za nadaljevanje članstva brez, da bodo dejansko Britanci člani celotnega Akija z eno izjemo, gre pa za zastopanje Britancev v različnih organih. O tem eh, bomo še odločali. Britanci več ne bodo zastopani v parlamentu, v komisiji, v računskem sodišču, v sodišču Evropske unije in v tudi v svetu. Ne. Šlo bo za članstvo brez zastopanja v tem prehodnem obdobju. Politike in zakonodaja se bodo še naprej izvajale, sodišče Evropske unije bo še naprej izvajalo nadzor, ne bo pa nobenega zastopanja Združenega kraljestva v teh organih, v političnih organih, ki vodijo Evropsko unijo, vsaj ne v tem prehodnem obdobju. Pri smernicah je druga pomembna zadeva ta, da nova ureditev za evropske državljanje, ki živijo v Združenem kraljestvu, se uporablja samo po prehodnem obdobju. To je običajno. Novi sistem eh, državljanskih pravic, o katerem razpravljamo, o postopku, o katerem razpravljamo, bo veljaven po prehodnem obdobju. V prehodnem obdobju pa, kot je običajno, velja splošna zakonodaja Evropske unije. In potem je tu še tretji element. Kako dolgo bo prehodno obdobje in kdaj se konča? Predlog v smernicah je, da bi prehodno obdobje končali decembra 2020. Kot veste, je parlament v svoji prvi resoluciji bil nekoliko bolj odprt glede tega vprašanja. Nakazal je maksimalno obdobje za prehodno, prehodno ureditev, ki bi trajala tri leta. Sedaj v pogajanjih pravimo, da dobro, lahko se strinjamo z vami, Združeno kraljestvo, da imamo prehodno obdobje do leta 2020, ampak lahko smo nekoliko fleksibilni. Menimo, da je to tisto, kar je potrebno vnesti v pogajanja. In tretja točka, na kateri dela parlament oziroma na kateri bo delal v prihodnih mesecih, se nanaša na to, da bi oblikovali resolucijo Evropske unije ki bo predložena na marčevsko plenarno zasedanje. Gre za predlog resolucije o tem, kako Evropski parlament vidi prihodne odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Absolutno je ključnega pomena pri tem, da vaš odbor poda svoje prispevke glede vsega, kar se nanaša na javno zdravje, na okoljske standarde, na varnost hrane, torej na vse, kar sodi v področje vašega odbora. To bo zelo obsežna rezolucija, ki bo vsebovala kar 60 odstavkov, ne samo par odstavkov, torej bo ena izmed daljših, ki jih bomo oblikovali v parlamentu. Gre torej za indikacijo prihodnih političnih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. V skladu s členom 217 bomo mi oblikovali resolucijo, ki bo orisana, kako mi obravnavamo sodelovanje, prihodni odnos, tematsko sodelovanje in sodelovanje na področju notranjih zadev, varnosti, na področju zunanje varnosti in ko gre za štiri stebre sporazuma ki jih moramo oblikovati. Da bi to oblikovali, predsedujoča, trenutno organiziramo oziroma smo že pred dvema dnevoma začeli z organizacijo Srečen za zaprtimi vrati skupaj s komisijo, usporedno s svetom. Komisija že mm, ob, je že oblika, oblikovala srečanje z zadevnim odborom sveta in tudi srečanje z našo usmerjevalno skupino. Gre za štiri srečanja za zaprtimi vrati, gre za seminarje o razpravah o razpravah o izstopu družnega kraljestva. Vodje odborov, predsedniki odborov in tudi koordinatorji skupin, ki so zastopane v usmerjevalni skupini, bodo prisotni na teh eh, sestankih skupaj s predstavniki komisije. Skupaj bomo predlagali tudi resolucijo parlamenta. Razpravljali bomo o sedmih temah in ena izmed teh eh, tem za razpravo za zaprtimi vrati je tema, ki je izrednega pomena za odbor ENVI. Envi bo povabljena na to srečanje in sicer gre za vprašanje enakih pogojev za vse, ko gre za standarde na področju okolja, javnega zdrava in na področju varnosti hrane. Torej gre za standarde, ki bodo na teh področjih veljali v prihodnje. Povabilo boste prejeli. Na podlagi teh seminarjev bomo pripravili v usmerjevalni skupini za Brexit predlog resolucije, tako da lahko razpravljate o tem besedilu. Ugotavljati boste, ali to ustrezno odraža želje in poglede ter stališča odbora Envi. Torej, z vidika politične izjave o prihodnosti odnosov, ki jo bomo sprejeli sredi marca. In še zadnji komentar. Katera so specifična vprašanja, ki se tu zastavljajo? mislim, da bo to letelo že tako ali tako na eh, plodna tla, gre za razpravo o javnem eh, zdravju, o okoljskih standardih in varnosti hrane. To so zadeve, ki niso geografsko neutralne. Ne gre za to, da bi menili, da meje ne opravljajo svoje naloge. Kajti politične meje oziroma pravosodne jurisdikcije pri teh področjih niso tako učinkovite. Drugo, kar bi povedal, je, da danes velja približno 2000 aktov evropske zakonodaje, ko gre za okolje, javno zdravje in varnost hrane. In ti akti veljajo tudi za Združeno kraljestvo. Jasno je, da bo Brexit imel veliko pliv na te zadeve. In tretjič, vseh teh 2000 aktov in vse različne varovalke v teh aktih ne morejo preprosto izginiti z datumom izstopa Združnega kraljestva. Potrebovali bomo prehodne ukrepe. Veliko bomo razrešili že samim prehodnim obdobjem. Po izstopu po letu 2019 do obdobja 2021 bo potekalo prehodno obdobje, v katerem bomo popolnoma izvajali vseh teh 2000 aktov, tako da ne bo sprememb v tem umestnem prehodnem obdobju. Po tem obdobju pa bo treba zadeve tudi interno doreči. V idealnem primeru bo šlo za sporazum na podlagi 217. člena. In če dovolite, da sklenem, gospa predsednica, bo treba odgovoriti tu na pet ključnih vprašanj. Gre za vprašanje, na katera morate odgovoriti vi, na katera moramo odgovoriti na to tudi skupaj v skupni resoluciji, ki jo bomo oblikovali marca. Prvo vprašanje se glasi, kako zagotoviti, da bo Združeno kraljestvo ohranilo enake standarde za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot Evropska unija glede na to, da je to zelo pomembno z vidika prihodnih trgovinskih odnosov. Kako bomo to zagotovili? Drugo vprašanje je, kako zagotoviti, da prihodne odločitve Združenega kraljestva kot tretje države z vidika okoljske politike nimajo ne negativnih vplivov na preostanek Evrope. Po mojem mnenju je to drugi varovalni mehanizem, o katerem je treba razpravljati. Ko bo Združeno kraljestvo izstopilo, bo to tretja država. V prehodnem eh, obdobju sicer eh, morda ne bo toliko težav, po tem obdobju pa se je treba vprašati, kako zagotoviti, da njihove odločitve ne bodo vplivali na naše politike. Tretje vprašanje, s katerim se mora spopasti vaš odbor, po mojem mnenju, pa je, kako zagotoviti hiter dostop do varnih zdravil, kar je ključnega pomema za državljane Združenega kraljestva in državljane v 27-terici Evropske unije. Glede na to, da Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo pri Evropski agenciji za zdravila, kako bomo zavarovali to področje? Četrto vprašanje, o katerem upam, da bo lahko razmišljal vaš eh, odbor, zato da to vnesemo tudi v resolucijo, pa se glasi, kako obravnavati poklicne kvalifikacije tistih, ki delajo naprimer v zdravstvenem sektorju. To je izvrsten primer zadev, s katerimi se bomo soočali v prihodnje. In potem se zastavlja še pomembno zadnje vprašanje glede izmenjave znanja in dobrih praks. Varnost eh, zdravil je recimo pomembna. Na voljo imamo morda pomembne informacije, ki bi jih lahko posredovali Združenemu kraljestvu ali pa obratno. Gre tudi za zadeve, ki se hitro odziv, od, odvijajo na področju varnosti hrane. Pri nas so recimo zamenjali tudi vlado zaradi težav na področju varnosti hrane in eh, šlo je za velik izziv. Kako se bomo soočili s tem v prihodnje? Gospod Stas, saj veste, zakaj govorim. To je bila priložnost prav za vašo stranko, da se je pridružila naši vladi. Dobro, to mislim, da so glavna vprašanja. To je glavnih pet eh, področji. Morda so še druga, ampak zagotovo je treba na teh pet vprašanj odgovoriti v sami resoluciji. Morda ne gre za to, da oblikujemo zelo dolgo poročilo, ampak bolj za to, da zapišemo svoje mnenje, kako ne bi zadeve delovale. Naloga usmerjevalne skupine in eh, kolega Broka bo upoštevati to tudi pri nadaljnih smernicah sveta, zato da se zadeve premakne v strezno smer. Rad bi prisluhnil vašim predlogom glede teh eh, petih vprašanj. Hvala. Najlepša hvala, gospod Verhofstadt. Opoz opozorili ste nas na že zelo veliko stvari med svojo predstavitvijo. O, o teh smo že razpravljali v našem odboru, navedli pa ste tudi nekaj novih elementov, kar bo zagotovo zanimala tudi kolege. Pridem predam besedo članom odbora, dajem besedo gospodu Broku, da poda svoje pripombe glede tega vprašanja. Gospod Brok, izvolite. Najlepša hvala. Dovolite mi, da te pripombe še dopolnim, kajti mislim, da je dobro, da imamo usmerjevalno skupino, pri kateri do sedaj še ni bilo nikakršnih težav pri sodelovanju med političnimi strani. In mislim, da je to izreden no, dober primer tega, kako tesno lahko sodelujemo kot parlament. Fonem. Ali lahko govorec govori v mikrofon, tako da ga lahko bolje slišimo, pravijo zverojane? Se bom potrudil. Kolega Ferhoftat je govoril tudi o resoluciji. Gre za 60 odstavkov In to pomeni, da imam na voljo pravzaprav realno gledano dva odstavka za vsak odbor, tako da ne imeti prevelikih pričakovanj. Vsak, če bo vsak odbor pripravil eno celo stran komentarjev, se bomo znašli v teča, težavah, tako da vas prosim, da se osredotočite na splošna in na glavna vprašanja, ne na podrobnosti. Kar se tiče prehodnega obdobja če bo obdobje začrtano tako, kot smo si zastavili mi, potem ne bi smelo priti do težav. Tako da tudi z vidika odborov tudi ne bi smelo priti do, višji, do večjih težav. Jasno je, da bi morali uporabljati v prehodnem obdobju aki e Evropske unije. To seveda posega tudi na vaše pristojnosti, ampak to ne bi smelo biti držav. Potem glede prihodnosti ste omenili vprašanje Severne Irske v svojih dokumentih. Znatni napredek pri irskem vprašanju je, da bo prišlo do regulatorne podobnosti med Irsko in Severno Irsko. Z tega vidika bo treba preučiti, kaj pomeni to tudi za vprašanja okolja in varnosti. Tu moramo biti zelo previdni. To so praktične težave, do katerih lahko pride. In mislim, da morate preučiti tudi to vprašanje na podlagi vaših izkušenj. In glede sporazuma, še tretja zadeva, to je sporazum s tretjo državo. Ne gre za to, da bi poglobili trenutno stanje. To je nov sporazum s tretjo državo. In to velja od samega začetka. Tu gre za pogajanja s tretjimi državami. Postopek bi moral potekati tako, kot je potekal recimo s Kanado. Previdni moramo biti pri formulacijah. Dejati moramo, da je treba zagotoviti raven standardov za odprtje trga. Previdni moramo biti pri tem. Pri tem moramo zagotoviti, da regulatorno sodelovanje med upravami ne bo obrob postavilo Evropskega parlamenta. Kajti zaenkrat zadeve niso opredeljene tako pri članstvu v enotnem trgu gre za to, da je treba sprejeti vso zakonodajo, plačati prispevke in spoštovati načela štirih svoboščin. Združeno kraljestvo pa tega ne želi, kar pomeni, da se znajdemo na področju klasičnih sporozumov s tretjimi državami. Tako da je treba to upoštevati tudi z vidika Erasmusa ali pa varnostnih vprašanj. pri notranjem trgu in okolju pomeni, da bo zelo zanimiv sporazum na področju ribištva. 93 odstotkov britanskih ribičev je glasovalo za brexit. Sedaj pa pozivajo za večji delež eh, na evropskem trgu. 65 odstotkov izvozov pa se zliva v Evropsko unijo, kar pomeni, da tudi z intelektualnega vidika teh številk 93 odstotkov in 65 odstotkov ne moremo pobotati. Tako da moramo biti previdni. Vprašanje ribolovnih območij, sistemov kvot v ribištvu so vprašanja, ki so pomembna. To so vprašanja ne samo za odbor za ribištvo, temveč tudi za odbor za okolje. Vsa druga vprašanja pa so klasična vprašanja, ki se zastavljajo pri klasičnih eh, prostotrgovinskih sporazumih. V vašem dosjeju sem našel zanimive informacije glede javnega zdravja in zdravil. 70 odstotkov medicinskih proizvodov eh, prihaja v Evropsko unijo iz Združenega kraljestva, kar se zdi morda nekoliko pritirano, ampak ali je to rezultat eh, nesodelovanja Združenega kraljestva pri agenciji za zdravila ali zaradi raziskav v Združenem kraljestvu? treba bo preveriti to številko. Bomo ostali pri 70 odstotkih zaradi tega, ker agencija pač ne bo več igrala svoje vloge. Zadeve niso jasne, to bi morali preučiti. Ne morem si predstavljati, da 70 odstotkov vseh eh, medicinskih proizvodov se razvija v Združenem kraljestvu. Mislim, da ta številka ne upošteva moči farmacevtske industrije v številnih drugih državah članicah Evropske unije, vključno z mojo. Tako da mislim, da bi bilo dobro te številke še enkrat preveriti. Mislim, da je to pomemben razlog, da številke preverimo, ker ne vem, kako je, ampak ugibam, da morda prihaja do težav pri razumevanju tega vprašanja. V vsakem primeru bo treba nekaj storiti. pri vprašanju farmacevskih proizvodov se mi zdi, da velja enako. Gre za tretjo državo in v pogajanjih s tretjimi državami vedno preva, preverjamo, ali so njihovi standardi primerljivi z našimi. Potem, glede farmacevskih proizvodov in varnosti hrane in prihodnjega odnosa z druženim kraljestvom, bi morali postopati tako, da ne bi posegali na naše politike, ki bi se morda lahko sesule. Lahko se zgodi, da bo Združeno kraljestvo na teh področjih dejansko de facto članica notranjega trga, ne bo pa plačevala prispevkov za notranji trg. Pri posameznih proizvodih in sektorjih uporabljamo ta argument pogosto, da zadeve potekajo dobro in da jih ohranimo takšne. Z praktičnega vidika pa se bomo potem znašli v situaciji, ko bo Združeno kraljestvo na, na teh področjih sodelovala na notranjem trgu, kot da bi bila polnopravna članica, ne bo pa plačevala prispevkov za recimo solidarnostne in strukturne sklade, ne bo spoštovala prostega gibanja delavcev in eh, sodišča Evropske unije. Tako da tudi pri tej, tem vprašanju ne smemo pozabiti na smernice, ki smo jih sprejeli in na resolucije Evropskega parlamenta. Država, ki zapusti Evropsko unijo, ne more imeti enakih eh, prednosti kot eh, država članica, ki je polnopravna članica Evropske unije in zato plačuje tudi ustrezne prispevke. Če ne bomo upoštevali tega načela, se bomo znašli v težavah. Kaj ti naše sporočilo potem bo, da lahko izstopiš iz Evropske unije in eh, ti na to ni treba niti plačati, še vedno pa lahko posluješ tako kot prej. In tu mislim, da bi morali biti zelo previdni. Izhodišče bi moralo biti že od samega začetka, da se pogajamo s tretjo državo ne moremo predvideti avtomatično prevzema statusa quo brez ustreznih dajatev. Tu se zastavljajo seveda vprašanja posameznih sektorjev. Tu gre za sektor, ki je dokaj odprte narave, ampak če bomo to načelo potem uporabili tudi pri drugih sektorjih, se bomo znašli v težavah. Tako da prosim, da ustrezno preverite, ali lahko tudi tu zagotovimo, da ne bo prišlo do neupravičenih prednosti. Kajti, če bomo omogočili takšen dostop Združenemu kraljestvu, bo to istočasno tudi nekakšna kazen za naše države članice, ki za isti dostop plačujejo prispevke. Vsaj v vaši prilogi sem zadeve tako razumev, lahko pa bi prišlo tudi do nesporazumov. Hvala. Yeah. Najlepša hvala za zelo jasno in glasno sporočilo. V nekaterih sektorjih, recimo, ko gre za javno zdravje, so zadeve morda res nekoliko bolj zapletene, ampak bom prepustila komentarje tu kolegom. Začela bom s koordinatorji. Najprej je na vrsti gospod Lize. Za dve minuti in pol, vsaj to bilo, bi bilo pravilo, ker imamo na voljo omejeno količino časa. Najlepša hvala, predsednica, gospod Ferhofstadt, eh, gospod Brok. Splošna usmeritev, ki ste jo predstavili, je usmeritev, s katero se naš odbor popolnoma strinja. Glede prehodnega sporazuma moramo podariti, da ne sme priti do zmanjšanja standardov, sploh ko gre za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Strinjam se z gospodom Ferhovštatom. Če bo prehodno obdobje daljše kot do leta 2020, je to lahko tudi dobro. Dlje kot velja prehodni sporazum, večja je možnost, da se bodo ljudje v Združenem kraljestvu popolno, ponovno spravili k pameti in ugotovili, da brexit ni bil dobra ideja. Imel pa bi konkretno vprašanje glede okolja. Sestal sem se s kemično industrijo v Nemčiji. Dejala je, da je ključnega pomena to, da uredba Rič ostane takšna, kot je, torej da Združeno kraljestvo še naprej spoštuje uredbo Rič. Pred nekaj leti si tega ne bi mogli predstavljati, ampak sedaj pač tako je. To je splošno prepričanje kemične industrije tudi v Združenem kraljestvu. In eh, Michael Gove je dejal, da si ne želi manj varstva okolja, ampak več varstva okolja. Sumim, da gre tu samo za to, da bi našli argumente za brexit, ne za kakšne dolgoročne želje. Ampak um, tu bi cenil uh, stališče obih kolegov. Potem glede javnega zdravja, to so To je zelo težavno področje. Ne vem, kako je s temi 70 odstotki, tudi sam dvomim, da je to pravilna številka. Industrija, zdravniki, zdravstveni delavci celo v Združenem kraljestvu pravijo, da bi radi zadeve pustili takšne, kot so. Bi pa bilo dobro, da nam Britanci predložijo dejstva, da tudi predstavniki vlade povedo, da si želijo ohraniti status quo. Dobro bi bilo, da bi to storil tudi minister. To pomeni, da bi deloma odstopili od Brexita. So pa glasovali za Brexit, ampak če se zadeve spremenijo, bi se lahko o tem pogajali. V tem primeru pa je treba to upoštevati tudi z vidika širšega konteksta, ki ga je orisal gospod Brok behalf of us. Najlepša hvala v imenu SND, gospod Das. Najlepša hvala. Vedno me zaboli, ko pravite, da bomo o Združenem kraljestvu govorili kot o tretji državi. To me vedno znova prizadane. Veliko Britancov se bori proti tej odločitvi, kot veste, in to še vedno počnejo. Izpostavili ste veliko zadev, ki so zelo pomembne če pustimo to ob strani. Z vedika prehodnega obdobja je pomembno, da status quo ohranimo, zato da zagotovimo kontinuiteto in gotovost, ki jo potrebujemo. Po drugi strani pa je tudi industrija vedno znova dejala, da ne želijo neštetih sprememb, ampak samo eno spremembo in to je. Popolnoma jasno, ampak seveda bo zaradi tega še vedno prihajalo do internih sporov doma. Uh, Glede okoljskih standardov so številni dejali, da je Brexit priložnost, eh, da se spustimo v bitko na vzdolj, da sprostimo številne zaščite in zagotovimo več eh, konkurenčnosti. Gospod Faraš in Fox so to tudi jasno dejali. In zanima me, ali bo v resoluciji z vidika prihodnih odnosov z Evropsko unijo jasno povedano, da ne glede na to, kakšne oblike bo sporazum, ali bo zapisano, da je treba spoštovati standarde varstva okolja. Kajti z vidika Evropske unije so to vedno standardi, ki so minimalni in države članice so jih lahko vedno nadgraljevanje. Potem pa se zastavlja tudi vprašanje izvrševanja. gre za pristojnost sodišča. Komisija ne bo mogla več um, privesti vlade k odgovornosti. Pogosto je zaradi okoljskih standardov komisija privlekla vlado Združenega kraljestva pred sodišče. Tako da, kako bo z resolucijo v tem pogledu, kako bo z sodnimi pristojnostmi in uh, zagotavljanjem izvrševanja omenjenih standardov? vidika razprave o Brexitu bi morali zagotoviti tudi varno oskrbo z zdravili. V pogajanskih eh, smernicah bi morali zagotoviti tudi varno oskrbo s kakovostnimi zdravili. To bi moral biti ključni cilj. Cenim pripombe gospoda Broka glede pri podrobnosti sicer, ampak res bi bilo izredno dobro, če bi ta detalj eksplicitno omenili v resoluciji. Najlepša hvala, gospod Gerling. Um, Najlepša hvala. Moje vprašanje je podobno vprašanju, ki ga je zastavil Seb. Rada bi razumela, kaj bi prihodni trgovinski odnosi zahtevali od Združenega kraljestva, kar se tiče skladnosti z okoljskimi zahtevami, kajti trenutno so to minimalni standardi za članstvo v notranjem trgu. Boste to upoštevali? Boste ostali pri frazah, ki ste jih navajali v Londonu. Poleg tega me nekoliko skrbi, da okoljski element nikoli ni v spredju. Zdi se mi, da vprašanje okolja nikoli ne bo centralno vprašanje pri sporazumu. Bojim se, da bo to tisto področje, ki bo najhitreje razvodenelo ali pa bo zapostavljeno v pogajanjih. Tako da bi rada, da se to postavi v spredje. Poleg tega bi se dotaknila komentarja gospoda Broka glede podrobnosti. Tu gre bolj za oblikovanje načel kot za spuščanje v podrobnosti. Poleg tega, ko je govora o prehodnem obdobju, mi ni jasno, kaj to dejansko pomeni. Menim, da gre tu za neke vrste podaljšanje pogajanj v okviru člena 50, kajti o veliko zadevah se bo treba še dogovoriti prav v prehodnem obdobju in verjetno bo veli, večina okoljskih vprašanj za objeta prav v tem obdobju. Ali gre torej res za pre, pravo prehodno obdobje? Tu bomo dopustili nekoliko več časa za to, da sporazum zaživi, ampak se mi zdi, da tak dokončni sporazum, ki ne bi ga začeli prehodno izvajati, takrat še ne bo na voljo. Poleg tega me zanima, kakšna bo vloga parlamenta. Vem sicer, da ne bom več članica parlamenta od sredine prihodnega leta, ampak parlament bo verjetno v prehodnem obdobju še vedno lahko imel vpliv na sporazum, ne da bi pri tem v parlamentu sedeli poslanci Združenega kraljestva. Tako da me zanima, kako boste vi navigirali iz tega vidika skozi prehodno obdobje. Ali boste predvideli tudi glas Združenega kraljestva pri tem? Hvala. Brandi. Najlepša hvala, gospod Herbrandi. Jaz bom spregovorila v imenu Alde. Hvala za besedo in hvala gospodoma za predstavitev tako kot Seb in Julie, menim, da vedno boli, ko govorijo o Združenem kraljestvu kot o tretji državi, ampak še vedno se borimo proti temu. Združeno kraljestvo je sprejelo veliko zakonodaje na področju okolja in sprejeli smo veliko sporazumov, ki so vključevali tudi okoljske elemente. In tudi mi smo bili godilna sila pri sprejetju obveznosti, recimo, ko gre za pariški sporazum, ko gre za zaščito prosto živejših vrst, vključno z direktivo o habitatih in pticah in tako naprej. Pri spopadanju z okoljskimi izzivi gre za čezmejna vprašanja in škoda bi bilo, če bi Združeno kraljestvo preprosto začelo ne izvajati okoljske standarde Evropske unije. Gospa Majeva skupaj z Ministrstvom za okolje je pripravila načrt za okolje v 25 točkah, kar je dobro, ampak danes smo slišali, da je Združeno kraljestvo ustrajalo pri svojem stališču v svetu, ko gre za cel 65 odstotnega recikliranja urbanih odpadkov do leta 2020, kar je škoda. gre za cilje, pri katerih je želel iti parlament veliko um, dlje. Zdi se, da ima sedaj Majeva v rokah škarje, s katerimi bi eh, lahko razrezala ogromno standardov na področju okolja, ki smo jih sprejeli v preteklih 40 letih, ki smo jih sprejeli s pomočjo evropske eh, zakonodaje. Glavni moto pri referendumu je bil, da naj Združeno kraljestvo ponovno prevzame nadzor. Ko gre za standarde, bi torej v skladu s tem predvidevali, da si želimo znižanje standardov. Kako bo Združeno kraljestvo izvajalo okoljske standarde? S tem vprašanjem se bo moralo Združeno kraljestvo soočati, obenem pa ne bomo odgovorni Evropskemu sodišču. Kakšne bodo torej kazni, kako bo to vplivalo na Evropsko unijo? Vse to so pomembna vprašanja. Ne gre samo za okolje in za zdravila, gre tudi za trgovanje z nezakonitimi živalskimi proizvodi, recimo, ko gre za prosto živeče vrste. Tako da sama bi si želela, da bi te elemente jasno zapisali v sporazum, tako da bo to mednarodna pogodba. Vključiti bi morali tudi vse varovalke, ki jih imajo vse druge takšne pogodbe. Potem bi izpostavili tudi druge elemente. Dostop do zdravil poteka v obeh smerih. Ne pozabite, da gre tu za dvostranski postopek. Hvala. Uh, Gospod Fenagen. Najlepša hvala, da imamo priložnost zastavljati vprašanja vi dva sta pravzaprav naša pogajalca za Brexit. In prosili so me, da predstavljam poglede svojega volilnega okrožja v Evropskem parlamentu. Sedaj pa boste vi, ki boste zastopali te poglede, torej poglede Evropskega parlamenta, ko gre za Brexit. Po mojem mnenju e, je vaša naloga jasna in mislim, da niste idealni za te naloge, glede na vajne poglede, glede glorificirane Združene Evrope. Mislim, da je prišlo do Brexita prav zaradi prehitiravanja pri integraciji. Pred referendum o Brexitu ste Združeno kraljestvo opisali kot uh, pritlikavca v primeru, da zapusti Evropsko unijo. Tako da vprašanje, ki bi vam ga zastavil, je naslednje. Ali boste Združeno kraljestvo res eh, preoblikovali v palčka, kar bo velika težava za Irsko, glede na to, da smo z trgovinskega vidika izredno odvisni od Združenega kraljestva? Ali boste opustili to zamisel, da je treba zmanjšati vlogo Združenega kraljestva? ne morete zmanjšati uloge vašega partnerja tako, da mu rečete, da se bo jutri spremenil v palčka, če vas zapusti. Dejali pa ste tudi, da je komisija prispevala svoje v razpravah. Slišali smo odbor, razprave v odboru Agri in danes smo slišali tudi razprave tu Slišali smo, da boste razmislili tudi o tem, da bi odbor povabili gospoda Barnjeja, ampak pozabili smo na strukturna vprašanja, kako zagotoviti input. Dejali ste, da bo predstavljena resolucija in predložena odobritev odborom, potem, ko bo oblikovana. Verjetno ste slišali, da je preventiva boljša kot kurativa. Če bi se z nami posvetovali veliko prej, če bi že prej oblikovali strukturno vprašanje, strukturno sodelovanje bi bilo bolje. Vem pa, da čas pritiska na nas. Potem še dve vprašanji. Kaj menite, kje bi morala potekati meja med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in eh, kakšen bo vpliv na ribolov? Kaj se bo zgodilo z vsemi eh, fro, flotami? Ali bodo sedaj te flote z, začele ribariti tudi v naših ribolovnih območjih? Veliko sreče vam želim pri vašem delu, kajti računamo na vas. Hvala, sedaj pa gospod Taylor. Ja. Ja, oprostite, predsedujoča, nisem vas slišal. Ja, hvala lepa za predstavitev in za to priložnost, da lahko omenimo kar nekaj vidikov. Ampak narečem, da se strinjam eh, z večino govorcev tu, ampak nekaj pa bi vas vprašal. Poslali ste briefing. V njem je bilo govora o okoljskem pravnem redu. In kako ne bi to upoštevali, ampak eh, mene bi zanimalo tudi, kako je z dobrobitjo živali. To pa v tem briefingu ni omenjeno. Vseeno pa je to zelo pomemben ukrep. In to je treba podariti zlasti, ko gre za divje živali, eh, laboratorijske živali in rejne živali. Tako da gre tu za predvsej obsežno zakonodajo, ki se nanaša na ta vprašanja, kar seveda vpliva na trgovino in to je treba seveda urediti dobro Evrope. Kdo ve, kaj se bo zgodilo po Brexitu, če se britanska vlada odloči, da noče imeti tako visokih standardov, recimo glede govedi, ki se hrani doma, glede piščancev ali gensko spremenjenih organizmov. Če želi britanska vlada pravzaprav znižati te standarde, potem moramo mi poskrbeti, mi Evropa, za to, da smo zelo specifični in da omenimo dobrobit živali v resoluciji. Hvala. Hvaležen bi bil za naše povratne informacije o tem. Hvala. Hvala. Kolegica Rid. Lepo popovdne želim vsem skupaj. No, nasprotju z večino članov tu menim, da bo Brexit eh, priložnost za Britanijo, da bo zaživela in Imamo veliko zakonodajnih aktov, ki povzročajo težave v naši državi, recimo SKP, in to povzroča velike težave za velike kmetije, ki imajo veliko posevkov, krčijo se tudi polja. Recimo v moji regiji smo videli posevke, ki so se morali uničiti, tako da smo izgubili vse to, ta del okolja. Mojega prijatelja so prosili naj eh, skrbi za čebele in gotovil je, da stradajo, ker imamo ta velika polja in tam imamo potem ležiterice, nič drugega, nobenih drugih posevkov in tam ni nič za naše čebele, da bi se nahranile in potem še nekaj, recimo te mlečne kvote, ki smo jih imeli v preteklosti, kmetje v Združenem kraljestvu, potem eh, nimajo več kav in pašnikov, potem ni divjih rož. Torej mislim, da je to lepa priložnost, da storimo več za uh, področje divjih rož na poljih. Mislim, da je to priložnost za nas, da se potrudimo, storimo nekaj dobrega. No, seveda želimo trgovati, želimo biti prijatelji z našimi sosedi. Ampak eh, radi bi imeli tudi priložnost, da sprejemamo zakone za nas in mogoče bi lahko dosegli nek dogovor in res ne bi radi, da nam Evropska unija nareka, eh, kaj ne počnemo, vsaj deset let po brexitu ne. Dobro, kolegica Meli Mela. Hvala, gospodje, da smo slišali to ceno stanja, pogajanj, ki potekajo. V imenu skupine imam pet vprašanj za vas in na tem bi ustrajali. Najprej prvo, gre za ohranjanje istih eh, britanskih standardov tam kot v Evropi. Ja, prav zato gre, da ne bi imeli več eh, istih standardov, ko bi Britanci zapustili Evropo. In potem, kar ste rekli, zlasti potem, kar je rekel gospod Brok, mislim, da Nekateri vidijo, da nova situacija prinaša znižanje in da bo Anglija tretja država in vsi bodo trpeli zaradi teh posledic. Potem še ena točka, ki je pomembna, kolega Flanagan je to omenjal in gre za um, določanje meja v Franciji, recimo od Kaleja, vidimo te sporozume iz Kaleja in imamo na tisoče migrantov, ki so uh, blokirani v Franciji in dvakrat, trikrat se vračajo nazaj, nastanjeni so v Franciji, za nekatere je to predvsem redna situacija, nekateri so tam 40 do 16 mesecev, kar prosijo za azil in potem so zavrnjeni in so zopet v tej neredni situaciji in se ponovno vrnijo v Kali in tam živijo v zelo slabih, higijenskih, nespremljivih pogojih glede na spoštovanje eh, in dostojanstvo do ljudi. Torej, nujno je, da se izpogajam tem, kje so meje in eh, tu pričakujemo veliko od vas. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Magenes. Hvala, predsednica. Hvala kolegu Frhofštadu in Broku za predstavitev. In ker ste jasno zastavili pet vprašanj o tem, kako In težko pa je to, ker lahko odgovore slišimo le potem, ko bomo vedeli, kaj se bo združno kraljestvo odločilo storiti. Ampak eh, v tem kratkem času bi rada preletela nekatere resne posledce glede eh, varnosti bolnikov in drugi so to omenjali pri farmacijski industriji. Rečim, recimo, če si pogledamo vprašanje dostopanja do zdravil, imamo 45 milijonov bolnikov in eh, toliko zdravil se pošle, 37 milijonov dobimo nazaj. Torej, tu imamo veliko trgovine s temi medicinskimi izdelki in to je organizirano. Kaj se bo zgodilo s tem, s to trgovino zdravili? Ne vem, kaj menite, da želi imeti Združeno kraljestvo IT. Bolj, ko se pogovarjam z britanskimi kolegi, bolj slišim, da želijo ostati tako blizu, kot se le da, ampak kako bo to doseženo, ne vem, to je za nas pomembno vprašanje. Torej, glede čezmejnega premika eh, kvalifikacij, tu imamo vprašanje glede Jerske. Imeli smo odlično čezmejno zdravstvo preko Evropske unije. Kako bo to prizadeto? Tri ure sem bila z Jersko medicinsko agencijo, ki je pročevala zelo specifične točke. Tu. Torej, nimam časa, da bi šla na podrobnosti, ampak eh, vsem kolegom tu bi rada povdarila, da imamo res veliko vprašanj in če bomo imeli kakršne koli razliko s tem, bo to resno ogrozilo varnost bolnikov. Kaj ti farmacijska industrija je tu res povdarjala potrebo tem, da je treba ostati v sedanjem sistemu, vključno zemo Norveška, je tudi vključena vse agencije, vse strokovne ocene, ampak nima pa glasovalnih pravic. Torej, nadgovorim na vprašanje o tem, kako moramo slišati Britance, to velja tudi za okoljsko zaščito in za varnost hrane. In potem glede varnosti hrane, ta vprašanja bodo postala zelo zaskrbljujoča, če bo Združeno kraljestvo doseglo sprejetje trgovinskih sporozumov s tretjimi strani, ko ne bo več v Evropski uniji. Kako se bodo potem spremenili standardi glede varnosti hrane in kakšna tragedija tu? Mi se pogajamo v vakumu. Uh, ne vemo, sploh pojma nimamo, kaj želi imeti Združeno kraljestvo. Mislim, da se moramo tu zaščititi, zaščititi moramo državljane in naše trge. Hvala. Kolega Lajnen. Ja, danke, frau Vorsitzende. Najlepša hvala, predsednica. Če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz notranjega trga, potem se bojim, da bomo res eh, imeli drugačne standarde, ko gre za okolje, javno zdrave in varnost hrane. Že večkrat je bilo napovedano, da si Združeno kraljestvo želi drugačnih standardov. In sedaj se soočamo z dejstvom, da Tereza May želi nasprotovati našim ciljem glede plastike. Na voljo je veliko primerov za to, da se zadeve slabšajo, ne izboljšujejo. Tako kot smo poskušali pri drugih eh, trgovinskih spo, sporazumih, lahko z regulatornim odborom zadeve poskušamo zrediti. Ampak naj povem, da je nas 27, Združeno kraljestvo pa je eno in ne moremo dopustiti, da bo rep mahal s psom, ne pa z repom. Ne moremo pustiti, da nas Združeno kraljestvo potegne navzdol ali pa da nas potegne v smer, v katero ne želimo kot 27-terica. Izpostavil bi par zadev. Mislim, da bo Združeno kraljestvo izstopilo tudi iz sporazuma Eurotom in tako se zastava, zastavlja številne vprašanja. Mi smo lastniki jedrskih eh, snovi, imamo tudi varnostne standarde za jedrske naprave. Uh, in eh, tudi standarde, ki se nanašajo na okoljsko varstvo, tako da se bo zastavilo veliko vprašanj, če bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Euratoma. Hvala. In eh, ja, ne, eh, kolega Karl Heinz Florence. Ja, ko človek tako posluša razprave, se zdi očitno, da pričakujemo, da bodo standardi drugačni. Če se standardi spremenijo, se sprašujem, Ali je 27 držav pripravljenih na to, da to omogočajo nadzor nad standardi, ko gre za recimo gradbeni material ali pa odsotnost azbesta. Gre za vprašanje, ali 27 držav članic sploh pripravljenih na to kontrolirati novi trgovinski sporozum z Združenim kraljestvom. Hvala. Uh, uh Hvala. Kolegica Kavazoris. Presidenta. Hvala, predsednica. Razumem, da vprašanje zdravja povzroča negotovosti, tako kot ostale teme, ki so povezane z brexitom. Ampak negotovost ne pomeni, da imamo nujno velik problem. Problem je, po mojem mnenju, v tem, vsaj ko se pogovarjamo z ljudmi, ki jih gospodu najbolj prizadelo, je na strani Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo se je že kar nekaj časa oddaljevalo od zdravstvenega sistema v Evropski uniji. Vse države v Evropski uniji uveljavljajo določene skupne standarde na tem področju. Združeno kraljestvo pa se od tega oddaljuje, zato bo težko doseči sporazum, s katerim se bo zagotovilo spoštovanje naših standardov. Več vprašanj imam. Če govorimo o zdravstvenih delavcih, 144 tisoč zdravstvenih delavcev v Združenem kraljestvu niso britanski državljani. 14 odstotkov medicinskih sester, naprimer, ni britanske narodnosti, 10 odstotkov zdravnikov Zanima nas, ali se bodo ti posamezniki lahko vrnili v svoje države, kaj se bo zgodilo na področju priznavanja kvalifikacij. Mislim, da bi morali poenostaviti vračanje vseh teh zdravstvenih delavcev, priznati bi jim morali tudi kvalifikacije, ki so jih pridobili. Združeno kraljestvo pa bo veliko izgubilo na tem področju. Potem je tu še okvirni program na področju znanosti. Združeno kraljestvo prejema veliko sredstev v tem kontekstu in odličnost, ki jo dosegajo v Združenem kraljestvu, je moč pripisati prav sredstvom, ki jih prizadeva, ki jih pridobivajo iz našega okvira. Kar pa zadeva njihove odnose z nami na področju raziskav, tu ustvarjamo dodano vrednost, ki jo bodo oni zdaj izgubili. Smo drugi trg na svetu za Združeno kraljestvo, ko gre za prodajo zdravil. Zato je to vprašanje v njihovem interesu. Ampak izhodišče bi moralo biti, da zagotovimo standarde, ki veljajo pri nas, tudi ko gre za zdravila. Ne smemo postaviti pod vprašaj niti naših standardov, niti zdravja ljudi. Manj nejasnosti, manj strahu, potrebujemo konkretne podatke, potrebujemo študijo, da bomo jasno vedeli, v katero smer gremo, kajti podatkov nimamo na voljo v celoti. Uh, hvala, to so bili prispevki vseh članov, sedaj pa ponovno vi najprej, gospod Brok. Komentarje na ta vprašanje, prosim. Ja, hvala, navezal bi se na nekatere točke, seveda ne na vse, potem pa boste vi lahko tudi to pokomentili, se vračujem, potem bom moral oditi, ker moram dati govor pozneje. In to je najpomembnejši del v mojem okrožju. Jaz sem seveda vedno blizu svojim državljanom. Äh, Če dovolite, da odgovorim v nemščini na naslednje vprašanje. Naj povem, da iz splošnega vidika pri prihodnem obdobju, po našem mnenju, gre, da standardi in pravila ostanejo takšna, kot so danes. Vsaj takšno je načelo. Potem, če nam bo uspelo oblikovati ustrezen, uspešen sporazum, pa bo to sporazum, ki bo sklenjen s tretjo državo in ureditev bo v tem primeru drugačna. Ko slišim komentarje iz britanskega parlamenta, Imam občutek, da najhujši zagovorniki Brexita se sedaj razlagajo, da bodo zadeve ostale takšne, kot so. Ko berem britanske časopise, se sliši, kot da poskušajo po, po, ponovno stopiti v Evropsko unijo. Gre za popolno svobodo gibanja kapitala in delavcev. In tudi tole sem slišal več primerov, ki sem jih sliš, razumel v tej smeri. Tudi na primeru medicinskih proizvodov ste poskušali navesti takšne argumente. Tudi farmacija v Nemčiji govori na podoben način, sploh glede na to, da VMW recimo prodaja veliko zdravil v Združeno kraljestvo. Ampak ne, tu bo šlo za pogajanja s tretjo državo. Kdor se je odločil za brexit, bo moral tudi nositi odgovornosti in posledice brexita. To je jasno načelo, ki ga moramo tudi jasno predočiti. In uh, v tem kontekstu je treba najti dobro rešitev. Združeno kraljestvo pa zavrača možnost, uh, da bi bili člani Evropskega gospodarskega prostora kot Norveška, ker ne želijo sprejeti uh, takšnih obveznosti, želijo si um, prostotrgovinskega sporazuma, ampak uh, neke vrste prostotrgovinski sporazum plus plus plus, ki bi pravzaprav omogočal dostop do notrnega trga brez dajatev, pa ni spremljiv. Ne smemo prek posebnih ureditev za posamezne sektorje pravzaprav de facto omogočiti, da bo Združeno kraljestvo imelo popoln dostop do enotnega trga, brez da bi plačevalo obveznosti. In še druga točka. Glede prostotrgovinskega sporazuma mora biti jasno, da bo Brexit škodoval obema stranema, ampak v vsakem primeru bi moral škodovati Združeno kraljestvo bolj. Združeno kraljestvo pa bo imelo dostop, dokler bo spoštovalo uh, standarde. Omenili ste tudi regulativni odbor. Jaz sem proti takšni ureditvi. Uh, proti odboru, ki bi določal pravila, na katera parlament ne bi mogel vplivati. Takšno oblikovanje pravil ne bi zagotovilo ustrezne vloge za parlament. Vsakašno sporazum bi moral spoštovati tudi vlogo parlamentov. Ne morejo uprave v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji odločati o takšnih ureditvah. Zaenkrat mi iz intelektualnega vidika še ni uspelo dojeti, kako kako bi lahko zagotovili prosto trgovino in uh, trgovanje brez, ovir, brez uh, določenih obveznosti. Tako da iz tega vidika bi vas prosil, da mi poskušate razumeti zadeve, kajti na podlagi trenutnega stanja zadev ne morem razumeti. Ne bi se torej smeli spustiti po napačni poti. Michael Gove je bil izpostavljen strani kolega. To je eden izmed najbolj gorečih fanatičnih privržencev Brexita. In gospod Gove je načeloma vedno dejal, da se želi odmakniti od evropske birokracije. Tu gre za ljudi, ki so na področju okolja govorili, da gre za najbolj birokratske obremenitve. In sedaj ne razumem, zakaj prav ti zagovarjajo sedaj posebne ureditve na teh področji. Ampak ne vem, kako naj to eh, razumem, kako, koliko je tu propagande in koliko ne. Mislim, da bi lahko vse, kar je bilo povedanega z tega vidika na področju kmetijstva, lahko obravnavali tako. Kar se tiče kakovosti proizvodov, je treba odnos z Združenim kraljestvom obravnavati enako, kot eh, obravnavamo vse tretje države pri pogajanjih. Nekateri ste dejali, da bi morali zahtevati od Združenega kraljestva, da če želi sodelovati pri Evropski agenciji za zdravila, da plačuje ustrezen eh, prispevek. Tudi za Europol velja enako. Ne morejo biti pred zastopani v vodilnih gremijih, morajo pa plačevati prispevek. Včeraj sem si sem eh, prisostoval na razpravah eh, z nizozemsko veleposlanico in eh, slišali smo, da je obseg trgovine z Združenim kraljestvom približno enak BDP v srednje velike evropske države. In če bomo pri pogajanjih na področju trgovine samo izbrali tista področja, pri katerih želimo zagotoviti prednostno ureditev, menim, da bi to moralo biti na področju raziskav in inovacij pri farmaciji. Naše raziskovalne inštitucije bodo zagotovo še vedno sodelovale z inštitucijami iz Združenega kraljestva. Kajti drugače, niti nimamo dovolj velike kritične mase, da bi bili uspešni na mednarodnem trgu ampak 20 do 25 odstotkov sredstev iz programa obzorje se steka v Združeno kraljestvo. In uh, eh, z tega vidika se je treba pogajati tudi z Združenim kraljestvom, kako potem zagotoviti smiselno sodelovanje v prihodnje, glede na to, da se četrtina sredstev iz obzorja steka v Združeno kraljestvo. In eh, zagovornici ki brexita bodo morali razmisliti o tem, kako želijo to težavo razrešiti. Mislim, da so to grenka dejstva, s katerimi pa se moramo soočiti. Gospod Flanagan, vaša politična skupina je tudi članica usmerjevalne skupine za brexit in je zaradi tega seznanjena z, z razpravami. Ničesar vam ne prikrivamo. Prepričan sem, da lahko dobro sodelujemo. In razumem vaše komentarje glede dobrega počutja živali. Dobro počutje živali je del evropskih standardov, tako iz okoljskih razlogov, kot tudi zaradi zagotavljanja varnosti hrane. To sodi k ohranjanju standardov ko se zagotovijo določeni proizvodi, če ugotovimo, da niso v skladu z evropskimi standardi glede dobrega počutja živali, potem zadeve niso spremljive. Mislim, da je treba tu upoštevati kontekst. Gospod Florence in gospod Lize sta govorila tudi o preverjanju standardov. Mislim, da bi se lahko ločeno pogovarjali tudi o tem, kaj pomeni izvajanje teh standardov rešitev z vidika prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. To je morda vzorčni primer, kako zagotoviti sodelovanje in eh, standarde, ki so v skupnem interesu. Ampak prosil bi vas, da ne govorite vedno o odnosu med Združenim kraljestvom in 27 državami članicami. Večkrat ste to dejali. Gre za odnos med eh, Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. Da ne bi kdo prišel slučajno na idejo privilegiranega sodelovanja z Združenim kraljestvom. Navedena vprašanja moramo razrešiti v skupni prid. Jolajnen je izpostavil še eno težavo, to je Euratom. Ne gre samo za vprašanje lastništva jedrskega materijala in gre tudi za vprašanje preverjanja varnosti. Tu gre za nerazrešeno daljnosežno vprašanje. In to bo zelo specifično vprašanje, kaj bo z varnostnega političnega in okoljskega vidika pomenil izstop Združenega kraljestva iz Euratoma. Treba se bo pogajati tudi o tem. Sedaj pripravljamo smernice za naslednjo fazo. Prva faza pa je sporazum o ločitvi, ki naj bi začel um, veljati marca 2019. Obenem je treba se dogovoriti o prehodnem obdobju, tako da ne bo počilo takoj po začetku veljavnosti sporazuma. Na voljo bi morali imeti dovolj časa za oblikovanje razumnega sporazuma in za ustrezno oblikovanje prihodnih odnosov. Tu je treba upoštevati kontekst. In ponavljam, od sredine marca 2019 bo Združeno kraljestvo tretja država čeprav bodo morda sklenjeni posebni sporazumi in čeprav bo veljalo posebno prehodno obdobje. Gre pa tu za prihodne odnose z Združenim kraljestvom kot tretjo državo in vse pove, posledice, ki so povezane s tem, seveda eh, veljajo. Če si dovolim tu še grob komentar glede vprašanja meje, migracij in varnosti. Naj povem, da so v razpravah o Brexitu razložili, da je za ta vprašanja odgovorno po Brexitu Združeno kraljestvo. Tudi pri prostem gibanju so razprave o migrantih eh, zamenjevali z razpravami o pravici do prostega pritoka delavcev iz uh, Poljske, recimo. Upoštevati je treba, da Združno kraljestvo, ki je vedno imelo nadzor nad zunanjimi mejami, je preprečilo prihod migrantov, za katere so poskrbele francoske oblasti po brexitu pa Francija nima več obveznosti varovati meje, kar pomeni, da bo Združeno kraljestvo moralo prevzeti odgovornost. Tako da te težave ne bodo več tudi težave Evropske unije in Francije. Tudi to je treba predočiti oblastem v Združenem kraljestvu. Hvala, gospod Brok, sedaj pa kolega Frahoštet. Ja. Sedaj, ko poslušam gospoda Bruka, vidim, da ta odbor pokriva vse, celo dogovore med Francijo in Britanijo. No, Ilmar in številni drugi so večkrat uporabili besedo tretja država in kolega Dens ni bil vesel tega. In verjetno pravičeno. Zakaj? Razlog za to je enostaven. To ni naša izbira. To je izbira Britancev in Združenega kraljestva. Če Združeno kraljestvo reče, ja, svoboda gibanja ni omogočena, ja, potem. Eh, ja, rešitev ni možna in tudi norveška rešitev ni možna. Če Britanci rečejo, ja, ne moremo imeti nadzora Evropskega sodišča, dobro, potem ukrajinska rešitev ni možna, kajti tam imamo nadzor Evropskega sodišča. Če Britanci rečejo, želimo imeti vso soverenost pri trgovinskih sporazumih, ja, potem carinska unija ni možna. Zakaj vsi govorimo o tem? Ne zato, ker je to naša izbira. To je njihova izbira. Zaradi njihovih odločitev bomo šli iz popolnega članstva na EEA, kar ni možno, na Carinsko unijo, kar tudi ni možno. In potem gremo in tako naprej in danes govorimo o sporozumu s tretjo državo. To so meje spremljivega, glede tega, kar imamo na mizi. In to ni neka volja ali izbira 27-erice, mi želimo to ali ono. Edino, kar se ne more zgoditi, je to, da bomo ustvarili situacijo tudi glede kulskih standardov, ampak to je isto kot pri vsem drugem, če govorimo o finančnih storitvah, je povsem isto. To je ista filozofija in na koncu ne bi s tem povsem spodkopali našo unijo. Recimo, Sedaj je Združeno kraljestvo vključeno v 28-terico. Ko govorimo o okoljskih standardih, vsi sedijo v Evropskem parlamentu, vsi sedijo v komisiji, vsi sedijo v agencijah, vsi sedijo na svetu strokovnjakov in vsi sodelujejo z drugimi drugih 27 držav in skupaj sklenemo sporozume in časih, ja, imamo uh, manjšino, ki blokira sprejetje odločitve, včasih je Britanija tudi v tem in, in igra ključno vlogo manjšine, pa tako to deluje. Ne bomo pa dovolili, da bo ta sistem zamenjan z dvostranskim sistemom, v katerem naj bi pri vsakem okoljskem staradu mi imeli dogovor EU 70 terci in se bomo pogajali z družnim kraljestvom. Ne potem se lahko odrečemo celotni Evropski uniji. Kaj ti to bi poslalo signal vsem, izstopite in boste dobili še več moči, dobili boste še več autoritete. In pri vsakem okoljskem standardu, pri vsakem zdravstvenem standardu bomo imeli dvostranski dogovor med uh, 27. terico Evropske unije prihodnosti in Združenje kraljestvo. Ne, to se ne bo zgodilo, tega ne bomo dovolili ne pri okoljskih standardih, tudi ne pri finančnih storitah, v nobenem sektorju Evropske unije ne bomo tega dovolili, kajti s tem bi spodkopali unijo, s tem bi ustvarili nov sistem, kjer je država del 80-terice, potem pa to zamenja z dvostranskim sistemom. Tisti, ki izstopijo, dobijo še več moči in lahko sklepajo dvostranske sporazume, kot želijo z Evropsko unijo. Ne, avtonomija 27-terice je posem nedotaknjena, se ne bo spremenila. Ja, v prihodnosti bomo imeli posvetovanje Združenih kraljestvom. Prehodno. V prihodnosti bomo imeli arbitražne sisteme Združenih kraljestvom v okviru novega sistema prihodnih odnosih. Če bomo imeli spore, pak nikoli, pa ne bomo spodkopali avtonomije 27-terice, ki odloča o teh standardih in zlasti glede izvajanja teh standardov. Torej, posvetovanje v tranziciji je ja, arbitraža v prihodnih odnosih, ja. Vse to bo možno, ampak ne, ne bomo posegli v zmogljivosti kapacitete 27-terice, da odloča o tem. In da potem prosimo naše partnerje in to bo tudi Združeno kraljestvo, da to izvajajo. Tako bo. Imeli bomo posvetovanje, pa ne moremo pa imeti outsourcing naše avtonomije 27-erice, vključno z Evropskim parlamentom, v neko novo obliko EU, Združenega kraljestva avtonomije, torej nek nov organ, bi to bil dvostranski organ, kjer bi mi prenesli naše pooblastila, našo avtonomijo na drugoga. Ne, to se ne bo zgodilo. In to vam pravim, zato ker imamo iste težave. In tako kot Elmar Rok, tudi jaz to slišim, vsi pravijo, ja, želimo ohraniti vse kot je. Ne, ne morete, ne, to se ne more zgoditi, to je nemogoče. In ne moremo uporabiti te razprave za to, da bi zmanjšali pooblastila in avtonomijo Evropske unije. In drugo, nikoli ne bomo dovolili da bi znižali evropske standarde. Ne, to so merila uspešnosti. To so naši standardi, to je skupni imenovalec. Vedno, ko govorimo o odnosih z drugimi, vedno imamo nedotaknjene evropske standarde. To je izhodišče. Nikoli ne bomo znižali naših standardov in tega ne bomo zamenjali. To ne more biti neka tekma, kako bi potem znižali te standarde tudi, ko gre za trg dela, ampak to je drugo vprašanje. Ne gre za pristojnosti našega v drugih odborih. Tretji vidik, ki smo ga slišali, kako to izvajati. Imeli bomo poseben sistem, to je jasno. To imamo pri vsakem dogovoru. Pri vsaki tretji državi imamo specifičen sistem arbitraže, ampak, ko gre za tolmačenje evropskega prava, zato ne bo poskrbel arbitražni postopek, imeli bomo Evropsko sodišče. Če bo šlo za tolmačenje prava Unije, bo o tem odločalo samo Evropsko sodišče, ki je edino pristojno za to in bo neodvisno od arbitraže. Arbitraža se lahko zgodi, ko gre za tolmačenje evropskega prava in potem je treba to prenesti na Evropsko sodišče. Ne bomo pa dovolili, da bi prenesli presojo o evropskem pravu na nek zunanji arbitražni organ. Ne. Na nobeno zunanjo strukturo ne bomo tega prenesli glede prehoda, kolegica Girling. Tranzicija je del umika. To ne bo ločeno vprašanje. To bo del umika. To je člen 50. In to je eden izmed razlogov, zakaj to tranzicija ne more trajati deset let, recimo. Ker potem to ni več tranzicija. In potem ne moramo tega vključiti v umik. To je lahko le del umika, ko je tranzicija časovno omejena. In zato pogajalec Evropske unije, gospod Parnije, pravi, da je ta rok do leta 2020, no mogoče bomo dali še maksimalno tri leta, ampak to bo del umika. Ko sporozum pride v parlament oktobra letos, takrat bomo imeli umik iz naslova 50. člena, vključno s tranzicijo, mogoče bomo imeli še prilogo in to pa bo politična deklaracija glede prihodnih odnosov. Torej, mogoče grem sedaj nekoliko hitro na različne pripombe, ki smo jih slišali. Mislim, da je absolutno jasno, da moramo najti rešitve, ampak poznamo jih. Recimo tudi v raziskavah smo to imamo Euratom, imamo toliko primerov tega, kako to že deluje s tretjimi državami, imamo te vzorce in to bomo uporabili tudi v primeru Britanije. In še zadnja pripomba. Kolega Flanagan je rekel, ja, ali ste vi dobri pogajalec, ker ste federalist. Ja, samo v dobri družbi Monet, Schuman, uh, eh, Gaspari, tudi Churchill, vsi ti ljudje so bili federalisti, čeprav je Churchill bil Britanci, bil tudi federalist. Torej, to ni problematično. No in to, da sem rekel, da so nekatere države palčki v prihodnosti sveta, ja, vse države so palčke in mi se lahko izognemo temu le, da sodelujemo skupaj in smo tako velikan. No, tega se nisem izmislil, mislim, da je Polon Rispak to rekel. Vsi smo palčke, nekateri to vedo, drugi se tega zaenkrat ne zavedajo, ampak bodo kmalo to izkusili na lasni koži. In to je realnost. Mislim torej, da je posem bistveno to, da če se le da, predsednica, pri petih vprašanjih, ki sem jih predstavil, prejmemo odgovore, mogoče lahko uh, tudi odbor to še enkrat pošle vsem članom, zato da dobimo vaše mnenje o tem, to bomo vse upoštevali pri resoluciji. Kolega Flanagan, to bomo storili pred resolucijo. Resolucija še ni spisana, resolucija bo napisana ob koncu februarja, ko bomo iz vašega odbora prejeli predloge, da bi to dali poglavje in vi. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Dobro, vabimo vas, da se nam ponovno pridružite tu v prihodnosti ko bomo obravnavali nove korake in Brexit ponovno. Hvala. Vidimo se prihodnič. Hvala lepa. What is CSAS, University of? Tako, kolegice in kolegi, prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Na to začnemo z glasovanjem. Še prej pa bi rada pozdravila skupino študentov, to so gostje gospoda Florenca z Univerze Klebe. S profesorjem Sikingom so danes na obisku v našem odboru. Dobrodošli. First, uh, item on our... Prva točka na glasovanju je dobro znan dosje in sicer gre za porazdelitev odgovornosti in bremena. Glasujemo elektronsko. EPP one too many. ELS en glas preveč imate. Okay. The vote is... Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Nadaljujemo z Lulu CF-om. Elektronsko glasujemo. Glasujte, prosim. Again, uh, EPP. Spet imamo en glas preveč na strani ELS. Še vedno en glas preveč pri skupini ELS. Lahko prosim to razrešite, da gremo naprej. Lahko nekdo omakne kartico iz skupine JLS. Hvala. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. Naslednje glasovanje. Ustno vprašanje komisiji. Gre za strah pred cepljenjem in upadanje stopnje cepljenosti v Evropi. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Ista zadeva, ista tematika, vprašanje za svet, prav tako glede cepljenja. Glasujte, prosim and is closed. Konec glasovanja. Sprejeto, seveda. Naslednja točka. Spremljanje emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter poročanje o njih. Predlog 15. Kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasov, oziroma zglasujte, prosim. Zdaj pa je konec glasovanja. Sprejet. Predlog 95 je brezpredmeten. Predlog 94. Kdo je za predlog 94? Proti, vzdržani, zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, sprejet. 106 za, proti, vzdržani, sprejet. 106, ne, o tem ne bomo glasovali. 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 118 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti proti, zdržani, zavrnjen. 122 za, proti, zdržani, zavrnjen. 123 za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 127. Za, proti, stržani, zavrnjen. 128 za, proti, stržani, zavrnjen. Tran 19 za, proti. Bomo preverili tran 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejet. 131 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejet. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138 za, proti, Zdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 23, 152 in 153 ter tran 23 so identični, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti. 154 za, proti, zdržani, zavrnjen. 24, tran 24 za, proti, zdržani, sprejeta. 155, tran 25, predlog 25 in predlog 26. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeti. 156 za, proti, zdržani, zavrnjen. 157,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 159 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 160 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 162 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen govorimo o kompromisu, vse veste. Sprejet. 173 in 174 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 175 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 184 za, proti, vzdržani, bomo preverili 184. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 185 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 1 za, proti, vzdržani. Kdo je za tran 1? sprejet. Tran 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, bomo preverili 37. Predlog spremembe, glasujte, prosim. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za za, proti, vzdržanih, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 63 za, proti, zdržani, zavrnjen. 64 za, proti, zdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. Zdržani, zavrnjen. 66 za, proti, zdržani, zavrnjen. 67 za, proti, zdržani, zavrnjen. Tran 11, za, proti, zdržani, zavrnjen. 8 za, proti, zdržani, bomo preverili. Osmi predlog spremembe glasujemo elektronsko. Closed. It's adopted. Sprejet. Devet za, proti, zdržani. Glasujemo o devetem predlogu za proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 in 80 za, proti, vzdržani, sprejeta. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj smo pri 87, ne, pri kompromisu 6 za, proti, zdržani, sprejet. 87 za, proti, zdržani, sprejet. No, pa dajmo preveriti, če želite. Glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Close. Konec glasovanja sprejet. 14, 88, 89, 90, stran 14 za, proti, zdržani, sprejet. 91 za, proti, zdržani, zavrnjen. Stran 15 za, proti, zdržani, sprejet. 92 za, proti, zdržani, zavrnjen. 93 za, proti, zdržani, zavrnjen. Zavrnjen. Zdaj glasujemo poročilo, kot je bilo spremenjeno. Kdo je za? Ne, glasujemo elektronsko. Glasujemo. Is... Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o mandatu. da začnemo medinstitucionalna pogajanja. Glasujemo elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Ali pa še razmišljate, kako bi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. No, to pa ni tako zelo odločen mandat. Naslednje glasovanje. Gospa Jusva, saj so stvari dosledne, bolj ali manj. Zdaj smo pri poročilu Ajuso in sicer gre za opredelitev predstavitev in tako naprej pri živilih in pijači. Predlog ena za, proti. Bomo preverili. Glasujemo. 1, 5, 9. To je prvi predlog, o katerem glasujemo. Pa ste povsem razdeljeni, kakšna je večina. Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog 260 agri 12. Kdo je za te tri? Proti, vzdržani, sprejeti. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 3, agri 13. Samo ta 2, 3 in agri 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. Agri 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 162 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164 za, proti, no, vzdržani, zavrnjen. Štiri, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166, 167, 168 in tako naprej. 169 in 170. O vseh teh glasujemo. 167, 168. Kdo je za ta dva, se upravičujem za zmedo. Nihče ni za, kdo je proti? Zavrnjena. Glasujemo, glasovali smo 167 in 168, zdaj pa 169 in 170. Kdo je za? Proti, stržani, sprejeta. Agri 16 za, proti, stržani, sprejet. 171 za, Proti, sržani, zavrnjen. 172, 173 in agri 17. Kdo je za? Proti, zržani, sprejeti. Agri 18 za, proti, zržani, sprejet. 174 za, proti, zržani, zavrnjen. Agri 19 za, proti, zržani, zavrnjen. 175 za, proti proti, stržani, zavrnjen. Kompromis ena za, proti, stržani, sprejet. Agri 21 in Inta 6 za, proti, stržani, sprejeta. 177 za, proti, stržani, zavrnjen. Kdo je to zdaj rekel? razprav, glasujemo elektronsko o tem predlogu. Okay. No, no, it might be. <laughs> It might be that you are right. No, morda pa imate prav. Konec glasovanja. Ne vem, kdo se je tako motil. 178, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 179 za, proti, vzdržani. 179, se upravičujem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 in Agri 22 za proti, vzdržani, sprejeta. 182 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 183 in 184 za, proti, vzdržani, sprejeta. Prav bomo preverili, če želite, glasujemo o 183 in 184. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeta. Predlog 6. nagri 23 za, proti, vzdržani, sprejeta. 185 in 186, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 187 agri 24 za, proti, zdržani, niste glasovali, 187 agri 24, dvigujte roke, kdo je za, proti, vzdržani. Dajmo preveriti z elektronskim glasovanjem. The vote is closed adopted. Konec glasovanja sprejeto. Svežen o vsebnosti sladkorja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 119, 90 za, proti vzdržani, zavrni 191 za, 191, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 195 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani sprejet. Uh, 222, 223, 224, 225. Kdo je za te štiri predloge? Proti. Vzdržani bomo preverili. Glasujemo o svežnju predlogu sprememb od 222 do 225. 222, 223, 224, 225. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeni. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227 za proti, zdržani, zavrnjen. 228 za proti, zdržani, zavrnjen. 229 za proti, zdržani, zavrnjen. 230 za proti, zdržani, sprejet. 231 za proti, zdržani, zavrnjen. Agri 31 za proti, zdržani, sprejet. 8. Ne, ta je brezpredmeten. Agri 32 za, proti, zdržani. Bomo preverili Agri 32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Agri 33 za, proti, vzdržani. Prosim, da dvigujete roke. Agri 33 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 34 za, proti, vzdržani, sprejet. V svežnju 232, 233, Inta 9 in Agri 35 za, proti, vzdržani, sprejeti. 234 do 236 in Inta 10, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeni. 238 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240, 242, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 243, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 245 za, proti, vzdržani, sprejet. 247 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 in 248 za, proti vzdržani sprejeta. 249 za, proti vzdržani zavrnjen. 250 za, proti vzdržani zavrnjen. 251 za, proti vzdržani zavrnjen. 252 za, proti vzdržani zavrnjen. 253 za, proti vzdržani zavrnjen. Zdržani, zavrnjen. 254 za, proti vzdržani, zavrnjen. 255 za, proti vzdržani, zavrnjen. 256 za, proti vzdržani, zavrnjen. 258 za, proti vzdržani, zavrnjen. 257 za, proti vzdržani, zavrnjen. 259 za, proti vzdržani, zavrnjen. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 260 za in 261. Kdo je za? Proti, vzdržani. Alde ne dviguje rok. 260 in 261. Kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Tudi, če ste dvignili roke, ne morem razločiti, ali ste bili za ali proti. Konec glasovanja. Zavrnjen. 262 za, proti, zdržani, zavrnjen. 264 za, proti, zdržani, zavrnjen. 263 in agri 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 268 za, proti, vzdržani, sprejet. 266 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 275, 276, 277 in 278 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. 274, kdo je za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjen. 279 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis 12 za proti, vzdržani, sprejet. 283 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 305 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 in ta 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 52 in Inta 18 za, proti, stržani sprejeta. Kompromis 5 za, proti, stržani sprejet. Kompromis 9 za, proti, stržani sprejet. Kompromis 6 za, proti, stržani sprejet. 312 in Agri 56 za proti, zdržani, sprejeta. Agri 57 in Inter 22 za, proti, zdržani, zavrnjena. 314 in Agri 58 za, proti, zdržani, sprejeta. 313 za, proti, zdržani, sprejet. 13 za, proti, zdržani, sprejet. 316 za, proti vzdržani, zavrnjen. 317 za, proti vzdržani, sprejet. 320 za, proti vzdržani, zavrnjen. 318 za, proti vzdržani, zavrnjen. 319 za, proti vzdržani, sprejet. 321 za, proti vzdržani, zavrnjen. 322 za, proti vzdržani, sprejet. 323 323 za, proti vzdržani za sprejet. 324 za, proti vzdržani sprejet. 325 za, proti vzdržani zavrnjen. 326 za, proti vzdržani zavrnjen. 327 za, proti vzdržani zavrnjen. 14 in 23 za, proti vzdržani sprejeta. 328 in 329 za, proti, stržani. Kdo je proti? Sprejet. 330 za, proti, ne, ta je brezpredmeten. Kompromis 15 za, proti, stržani, sprejet. 336 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 337 za proti vzdržani zavrnjen, 338 za proti vzdržani zavrnjen, 339 za proti vzdržani zavrnjen, 340 za proti vzdržani zavrnjen, 341 za proti vzdržani zavrnjen, 342 za proti vzdržani zavrnjen. In ta 26 za proti vzdržani, zavrnjen, 16, 343 in ta 26 za, proti, vzdržani, sprejeti, 17, 344 in ta 27 za, proti, vzdržani, sprejeti, 18 in ta 28 in 345 za, proti, vzdržani, sprejeti, 19, 346 in ta 29 za, proti, vzdržani, sprejeti. Agri 61 za proti, vzdržani sprejet. Inta 30 za proti, vzdržani bomo preverili. Inta 30 glasujte. Inta 30. And the vote is close. Konec glasovanja. Zavrnjen. 347 za, proti, držani, sprejet. 348 za, proti, zdržani, zavrnjen. Agri 62 za, proti, zdržani. Nisem videla, kdo je za. Agri 62, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 20, INTA 32 in 349 za, proti, zdržani, sprejeti. 350 za, proti, zdržani, zavrnjen. Agri 63 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 21 in ta 33 in predlog 351. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeti. In ta 34 in agri 64 za, proti, vzdržani sprejeti. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejet. Agri 66 za, proti, zdržani, sprejet. 357, 357 za, proti, zdržani, zavrnjen. 358 za, proti, zdržani, sprejet. Agri 67 za, proti, zdržani, sprejet. 359 za, proti, zdržani, zavrnjen predlog 23 in ta 37 in predlog. Ne, to je vse. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 360 za, proti, vzdržani, zavrnjen. In ta 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti proti stržani. Sprejet. 371 e, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 372 je brezpredmeten. 373 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 374 za, proti vzdržani, zavrnjen, 375 za, proti vzdržani, zavrnjen, 376 za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejet, predlog 28 za, proti vzdržani, sprejet, 29 za, proti vzdržani, sprejet, 30 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za proti vzdržani. Sprejet. 393, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 31 in agri 74 za, proti, vzdržani, sprejeta. 394 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 396 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sprejet. 397 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? 397 glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 396 tu. 396 želite preveriti? Preverimo 396. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Agri je brezpredmeten. 401, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 402, 403, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. Preverimo 402 in 403. Vote is open. Glasujemo. It's uh, noisy, so Glasno je v dvorani, tako da se ne moram koncentrirati. Konec glasovanja. Sprejeta. Se upravičujem. Dobro. O drugih torej ne glasujemo. Hvala za predlog vseeno. Je to sprejeto ali brezpredmetno? Ok, 405, who is in favor? 405, kdo je za, proti. 405, kdo je za, proti. Vzdržani. Preverimo predlog 405. Glasujemo. Adopted. Sprejeto. 404. A, to je brezpredmetno. Predlog 33 za. Proti vzdržani, sprejeto. 406 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 407 za, proti, vzdržani, sprejet. 409 za, proti, vzdržani, sprejet. 408 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 76 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 410 za, proti, vzdržani, sprejet. 411 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 78 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 79 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 80 za, proti, vzdržani, sprejet. 412 za, proti, vzdržani, sprejet. 413 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 414 in 415 za, proti, vzdržani, sprejeta. Tehnični kompromis, priloga 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 38, 418, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 421 za, proti, vzdržani, sprejet. 422 za, proti, vzdržani, preverimo 422 for 22. Ah, it was a delay in hands. It's adopted. Pozno ste glasovali. Sprejeto. 423, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Oziroma, preverimo. 423. The vote is open. Glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 424 za, proti, vzdržani. Ni razvidno. 424. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 426 za, proti. Gospod Dans uh, dviguje in spušča roko. 426, kdo je za? Dobro, sprejeto. 428, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 431, 432 in 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 437 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 440, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Preverimo 440, prvi del. Glasujemo. ELS in SND sta podobno glasovali. Konec. Sprejeto. Agri 90, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 442 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Okay. 442, preverimo. Prav, lahko pa vas še enkrat vprašam. 442, dvigujete, ro dvigujete roke. Nič nima proti temu predlogu. Ste vsi za? Dobro, potem je sprejet. Se opravičujem predlagatelju, ampak uh, samo vi ste dvigovali roko. Kompromis 20. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 448 za proti, vzdržani, zavrnjen. 449 in agri 96 za, proti, vzdržani, sprejeta. 450 za, proti. Preverimo. 450. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 43, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 454 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 459 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 44 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 460 in 461 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 462 in 463 za, proti, vzdržani, sprejeta. 464 in 465 za, proti, vzdržani, sprejeta. 466 za, proti, vzdržani, sprejeta. 467 za, proti, vzdržani, sprejeta. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 468 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, sprejet. 469 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 472 za, 472. Za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 516 za, proti, vzdržani, sprejet. 70 za, proti, vzdržani, sprejet. 517 za, proti, vzdržani, sprejet. Agristov za, proti, vzdržani, sprejet. 518 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 519 za, proti, vzdržani, sprejet. 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 101 za, proti, vzdržani, sprejet. 520 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. bi želeli glasovati v svežnju vse do 88, gre za svežen gospod Ornano. Da, od 81 do 81. Možno je, da vse politične skupine glasujejo v svežnju. Dobro, torej od 81 do 88 do je za, proti, vzdržani, zavrnjeni. De, 96 za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 1 za, proti vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjen 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen 97 za, proti, vzdržani, zavrnjen 98 za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet. Preverimo predlog 98. And it's uh, closed. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Agri 2, Agri 2. za, proti vzdržani, sprejet. 99 za, proti vzdržani, zavrnjen. 100 za, proti vzdržani, zavrnjen. 108 za, proti vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti vzdržani, Zavrnjen. Agri 3 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Preverjamo Agri 3. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za proti, vzdržani, zavrnjen. 103 in 104 za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo 103 in 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 predlagam ponovno glasovanje v svežnju od 106 do 115, če je možno na podlagi vaših glasovalnih seznamov. Dobro, hvala. Kdo je za? Proti? Zdržani? Vprašala sem vas, ali je možno na podlagi vaših glasovalnih seznamov in rekli ste da. Ste vi rekli ne, nisem vas slišala prav. Ne, če imate nekje drugače, potem gremo posamično. Gospod Pedičini je to predlagal. 106. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 107. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 110. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 111. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 112. Za? Proti? Vzdržani? Vzdržani. Zavrnjen. 113 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 114 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 115 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 117 in 118 in 119. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeni. 116 za. Proti proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 6 in Inta 3 za, proti, vzdržani, sprejeta. 135 in Agri 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 138, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In ta štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Agri 8 za, Pardon, očitno so ti predlogi brezpredmetni. Agri 10, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 140 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 141 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 142 za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 143 za? Proti? Zdržani? Sprejet. 144 za? Proti? Preverimo predlog 144. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kompromis 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 43. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 156 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Elektronsko glasujemo o celotnem predlogu. Glasujemo. And it's closed.

Torej, glede naslednjega večletnega finančnega okvira, priprava stališča parlamenta o VFO-ju po letu 2020 poročevajo, kako gospa Jetermeke. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva, za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, sprejet preverimo predlog 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 18. Glasujemo. Uh, In konec glasovanja. Predlog je sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nisem prepričana, preverimo. 31. Glasujemo. Is... Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti vzdržani, zavrnjen. 41. Od 41 do 45 so identični predlogi, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, preverimo predlog 46. Glasujemo. and the vote is closed. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 47 za, proti vzdržani zavrnjen. 49 za, proti vzdržani sprejet. Pardon, ni sprejet, ravno obratno, zavrnjen je. Pardon, 50 za, proti vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 54. Pardon, predlog je sprejet. Vidim, da je predlog sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 je že pokrit, dobro. 65 in 67 za, proti, vzdržani, sprejeta. 66, 70, 74, 75 za, proti, vzdržani, sprejeti. Oseminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Enainsedemdeset za proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, se upravičujem, barva mi nagaja. Kompromis 5, za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 83 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 87 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. And it's close. Konec glasovanja. And it is adopted. Sprejeto. Two no, of them? It's two different points, 14 and then 14. Okay. Um. Evropska strategija za ko kooperativne inteligentne prometne sisteme. Predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dva, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dva, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis tri, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejet. Šest, za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejet. 19 za, proti, zdržani, sprejet. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. 22 za, proti, zdržani, zavrnjen. 23 za, proti, zdržani, zavrnjen. 24 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5, 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Triinštirideset za. Prišepnili smo mi, da je treba o tem glasovati, ampak o 42 smo že glasovali. Ta predlog je bil sprejet. Sedaj na vrsti 43 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje glasujemo elektronsko. and is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik. Letni pregled rasti za leto 2018. Predlog 1. Za, proti, držani, sprejet. 2. Za, proti, držani, sprejet. 3. Za, proti, držani, sprejet. 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujemo. And it is closed. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 11 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 v, dveh, v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del za, proti, vzdržani, Sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ponovimo. Predlog 20 za. Predlog je popolnoma sprejet. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani. Preverimo predlog 22. Glasujemo. And it is close. Konec glasovanja. Sprejet. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 24. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 25. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte. And it is closed. And it is adopted. Sprejeto. We vote on discharge now. Sedaj glasujemo o razrešnicah. Najprej razrešnica komisiji. Predlog 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6a oziroma 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Glasujte. Uh, Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Sedaj pa glasujemo o EMI. Predlog 1 za, proti, zdržani, zavrnjen. 2 za, proti, zdržani, zavrnjen. 3 za, proti, zdržani, Sprejet. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7. Z ustnim predlogom spremembe. Ali sprejmete ustni predlog spremembe? Da, dobro. Potem glasujemo o 7 skupaj z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9. Tudi z ustnim predlogom spremembe ga sprejmete. Dobro. Glasujemo 9 z ustnim predlogom za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo predlog 9 skupaj z ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. And it is uh, nearly closed. Skoraj da smo končali z elektronskim glasovanjem. Predlog je zavrnjen. In še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Razrešnica za EFSO, predlog ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani, sprejet. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedem za, proti proti, držani, sprejet. 8 za, proti, držani, zavrnjen. 10 za. Nismo glasovali o predlogu 8. Ponovimo predlog 8, morda je prišlo do zvede 8 za, popolnoma sprejeto. 10 za. Proti? Preverimo predlog deset. Glasujemo. And is closed. And it is adopted. Konec glasovanja sprejeto. Devet za, proti, držani, zavrnjen. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte. And it is um, closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa ECDC. Predlog ena za, proti, vzdržani. Predlog ena za, proti, vzdržani. Preverimo. konec glasovanja. Sprejeto. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjen zavarjen. Končno glasovanje glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa razrešnice za EEA. Predlog ena za, proti. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen. Pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa Eka. Predlog ena. Za, proti, vzdržani, sprejet. Dva. Za, proti, vzdržani, sprejet. Tri. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Štiri. Za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverimo predlog štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Pet za, proti, držani, zavrnjen. Šest za, proti, držani, sprejet. Končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. In to je to. Uh, Konec glasovanja sprejeto. In očitno je sedaj konec tudi glasovanja. Najlepša hvala vsem za sodelovanje in za razumevanje. Kot veste, smo gospo Bjankovsko prosili naj od, pisno odgovori na vprašanja, kar pomeni, da smo zaključili sestankom za danes.